kartice. Okay. I think we are all... Dobro, mislim, da smo pripravljeni, tako da kar začnemo. Prva zadeva, o kateri bomo danes glasovali, gre za ugovor v skladu s členom 106 poslovnika, gensko spremenjeni proizvodi iz koruze. Glasujemo elektronsko, glasujemo. Did everyone vote? ste vsi glasovali, ste, konec glasovanja. Sprejeto. Tudi pri drugi točki gre za ugovor, gre za Triton X100 za spremembo zakonodaje. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo naprej. Tudi tu imamo samo eno glasovanje in sicer drugo branje zakonodaje o medicinskih pripomočkih. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. Gremo naprej. Tudi tu drugo branje. Uredba o medicinskih pripomočkih in sprememba direktive 2001-83-ES, e uredbe 178-2002 in pa uredbe številka 1223-2009. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka je Minamatska konvencija o živem srebru. Gre za uh, soglasje, za strinjanje. Tudi tu samo eno glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. naslednja točka je izvajanje direktive o rudarskih odpadkih. To glasujemo o osnutku poročila, ki ga pripravi gospod Helveni. Amandma oziroma predlog sprememe 14. je prvi. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeta. Predlog 15. Za? Proti? Vzdržani sprejeta. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16. Kdo je za, proti, preverimo. Glasujemo elektronsko, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 20. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 21. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 2. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 3. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 24. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 25. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo. And is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto 37 za, proti vzdržani, preverimo. Is... Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kje smo? 38 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. Dobro. Pa dajmo. Amandma 38. Tesen rezultat bo to. Konec glasovanja. Ha, samo en glas večine. Ampak nekdo zdaj ni glasoval v prevedavi s prejšnjim glasovanjem, prvem pri prejšnjem predlogu spremembe. 39 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti vzdržani sprejeto, 46 za proti vzdržani sprejeto, 47 za proti vzdržani sprejeto, 48 za proti vzdržani sprejeto, 49 za proti vzdržani sprejeto, 50 za proti vzdržani sprejeto, 51 za proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis pet, za, proti, vzdržani, sprejeto. Ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri, za, a, štiri je brezpredmetno. Ha, škoda. Pet,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 proti in vzdržani sprejeto. Končno glasovanje o poročilu glasujemo. S tem smo glasovanje tudi zaključili in tako lahko povem, da smo to poročilo tudi sprejeli. Vse čestitke poročevalcu. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za glasovanje o mnenju o upravljanju, ohranjanju in nadzoru v okviru ikakata za atlantske tune. Tukaj nismo prijeli nobenega kompromisnega predloga, predlog spremembe 32 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno smo pri predlogu sprememb 7 za proti zažani sprejeto 33 za proti zdržani zavrnjen 8 za proti zdržani sprejet 9 za proti prosim, da to tudi preverimo glasujmo Dokazovanje je končano. Zavrnjen. 34 za, proti, zdržani, zavrnjen, predlog spremembe. 35 za, proti, zdržani, zavrnjen. 10 za, proti, zdržani, sprejet. 36 za, proti, zdržani. Zdržani, zavrnjen 37 za, proti, zdržani, zavrnjen 38 za. Ali bi želeli preveriti predlog spremembe 37, glasujmo. Glasovanje je končano. Ta predlog spremembe je sprejet. Dobro, 38 za, proti, zdržani, sprejet, 11 za, proti, zdržani, sprejet, 12 za, proti, zdržani, sprejet, 37, 39 za, proti, zdržani, sprejet, 41 za, proti, zdržani, sprejet. Še enkrat, prosim. 41 za, proti, zdržani, sprejet. 40. 42, zapravičujem, 42 za, proti, zdržani, zavrnjen. 13 za, proti, zdržani, sprejet je ta predlog. 44 za, proti, zdržani, sprejet. 45 za, proti, zdržani, zavrnjen. 46 za, proti, vzdržani sprejet. 47 za, proti, vzdržani sprejet. 48 za, proti, vzdržani zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani zavrnjen. 50 za, proti, vzdržani zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani zavrnjen sprejet, 51 za proti vzdržan, zavrnjen. 52 za proti vzdržan je zavrnjen, je ta predlog spremembe 15 in 53 za proti vzdržan je sprejet. 54 za proti vzdržan je zavrnjen, je ta predlog 55 za proti vzdržan je zavrnjen. 56 za proti, vzdržani zavrnjen. 57 za proti, vzdržani sprejeti ta predlog spremembe. 58 za proti, vzdržani sprejeto. 59 za proti, vzdržani sprejeti ta predlog. 60 za proti, vzdržani sprejeti. 61 za proti vzdržani sprejet. 16 za, proti vzdržani. Sprejeto. 63 za, proti vzdržani. Sprejeto. 70 za, proti vzdržani. Se pravi proti, vzdržani. Mislim, da moramo to preveriti. 17, 70, 17. Glasujmo, glasovanje je končano. spremembe je sprejet. 64 za, proti, zdržani sprejet. 65 za, proti, zdržani sprejet. 18 za, proti, zdržani sprejet. 66 za, proti, zdržani sprejet. 19 za, proti, zdržani sprejet. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 76 za, proti, vzdržani, sprejet. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vzdržani sprejet, 78 za, proti, vzdržani zavrnjen, 20 za, proti, vzdržani sprejet, 79 za, proti, vzdržani sprejet, 21 za, proti, vzdržani sprejet, 22 za, proti, vzdržani sprejet, 23 za, proti, vzdržani sprejet, 24 za, proti,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 naproti, zdržani. Mislim, da je najbolje, da preverimo glasovanje, glasujmo. Glasovanje se je tudi zaključeno, rezultat pa je naslednji. Amadma je sprejet. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 4 za, proti, preverimo, kaj si mislimo o predlogu spremembe 4, glasujmo, glasovanje je zaključeno, sprejeto. 31 za, proti, stržani zavrnjen in sedaj že skupno glasovanje o celotnem mnenju. Glasujmo, glasovanje je sedaj zaključeno mnenje pa je sprejeto. Renata Prijano se čestitke za sprejeto mnenje. The next item is uh, a vote on. Uh... Sedaj pa bomo glasovali o mnenju Alda Patricelija o jamstvih Evropske unije za izgube znotraj Evropske investicijske banke za finančne operacije, ki podpirajo Naložbene projekte zunaj Evropske unije 22 za proti zavrnjeno, 23 za proti zdržani, zavrnjeno 24 za proti zavrnjeno, 25 in 34 za proti zdržani, zavrnjeno 26 za proti zdržani, zavrnjeno 27 za proti zdržani. Stržan je sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, Stržan je sprejeto, 28 za, proti, Stržan je zavrnjen, 29 za, proti, Stržan je zavrnjen, 30 za, proti, Stržan je zavrnjen, 33 za, proti, Stržan je sprejeto, 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen je ta predlog spremembe, potem pa amandma 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 38 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 44 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno, 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, vzdržani, sprejeto, devet za, proti vzdržani, zavrnjeno, deset za, proti vzdržani, zavrnjeno, enajst za, proti vzdržani, zavrnjeno, dvanajst za, proti vzdržani, zavrnjeno, trinajst za proti vzdržani zavrnjeno, 14 za proti vzdržani zavrnjeno, 15 za proti vzdržani zavrnjeno, 16 za proti vzdržani zavrnjeno, 18 je brezpredmeten, 2 za proti vzdržani zavrnjeno, 17 za proti vzdržani zavrnjeno, proti vzdržani, sprejeto 19 za, proti vzdržani, zavrnjeno 20 za, proti vzdržani, zavrnjeno. In sedaj še skupno glasovanje o celotnem mnenju. Glasujmo. Glasovanje sedaj zaključeno. Rezultat pa je naslednji. Se pravi, mnenje je sprejeto. Najlepša hvala. Sedaj smo tudi zaključili z glasovanjem in to pomeni, da imamo na voljo ogromno časa. Sedaj smo zaključili z topodanskim delom zasedanja in nadaljevali bomo ob treh popoldne.